Pozivam vas, da podprete pakistansko in polsko vlado in pomagate zagotoviti, da bo omenjen inženir izpuščen. Hvala lepa. Glasujemo o predlogu spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj dajem na glasovanje predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da želi besedo gospod Fava. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Z vašim dovoljenjem bi rad prosil svet o podpori drugih skupin, da bi k direktivi dodali še